Dobro, potem je zapisnik sprejet. Imam nekaj sporočil. 26. aprila bo minilo 25 let od jedrske katastrofe v Černobilu. To je bila največja jedrska katastrofa v zgodovini človeštva. Po 25 letih se bomo posvetili tistim, ki so izgubili življenje ali trpijo zaradi posledic jedrske katastrofe. Sovjetske oblasti so informacije o katastrofi skrivale pred javnostjo in tudi pred svojimi državljani. Zaradi tega je bil boj proti posledicam katastrofe zelo težaven. Kasneje je Černobil postal zgled sodelovanja med zadevnimi državami in mednarodno skupnostjo. Ob tem, ko se spominjamo dogodkov v Černobilu, so naše misli tudi z ljudmi na japonskem. Tudi tam se soočajo s posledicami cunamija in nesreče v jedrski elektrani Fukushima. Druga žalostna novica je naslednja. 96 ljudi je umrlo pred letom dni v letalski nesreči v Smolensku, vključno s polskim predsednikom in 18 polskimi poslanci. Enen od njih naj bi sedel tudi v Evropskem parlamentu večina umrlih je bila visokih uradnikov v polski državi in številni med vami ste jih poznali. Sam sem jih poznal več kot polovico. Še vedno ni popolnoma jasno, kaj se je zgodilo in še vedno čakamo na nadaljne informacije. Naše misli so s tistimi, ki še vedno želujejo. Evropski parlament je zaskrbljen, kajti višje sodišče v ZDA je zavrnilo prošnjo Troja Davisa za to, da bi preložili izvršitev smrtne kazni. Prošnjo je vložil v zvezdni državi Georgia prošnja je bila, da bi omilili kazen in sicer iz smrtne kazni na dosmrtno ječo. Prav tako nas skrbijo dogodki v slonokoščeni obali. Namesto tega, da bi zagotovili mir in blaginjo, so predsedniške volitve povzročile nemirje in nasil. Gospod Gbagbo ne želi priznati rezultatov volitev. Zato pozivamo obe strani, da se vzdržita nasilnih dejanj proti civilistom. Mednarodna skupnost mora storiti vse, zato da ustavi poboje ljudi. Poskrbeti moramo, da bodo tisti, ki so zagrešili zločine, soočeni z roko pravice. Evropski parlament bo pri tem storil vse, kar je v njegovi moči. Ne nazadnje. Obljubil sem vam, sem vam, da vas bom obveščal o postopkih glede korupcije, korupcije proti nekaterim evropskim poslancem. V četrtek po zasedanju konference predsednikov ste od mene dobili sporočilo v zvezi s tem vprašanjem. Sprejemamo resne in stroge ukrepe za to, da bi pripravili kodeks ravnanja za zainteresirane skupine in lobiste. To vključuje tudi evropske poslance. Predsedstvo se bo sestalo danes ob pol sedmih, razpravljali bomo o tem vprašanju in odločili se bomo, kako bi lahko postopali naprej. Gospod Nikolson, izvolite miejsca. Bardzo proszę, panie kolego. Hvala lepa, gospod predsednik. Prosim vas, da vas lahko opozorim na umor mladega policista na Severnem Irskem, ko je odhajal na delo. Bil je samo nekaj tednov v vrstah policije. 22 let sem že bil v parlamentu, večkrat sem že moral to storiti, obsojam teroristična dejanja. Mislim, oziroma mislil sem, da je to v preteklosti, da mi ne bo treba več tega storiti, gospod predsednik. Gospod predsednik, povedati vam želim, da so naše misli z družino mladeniča, ki je imel pred sabo lepo kariero in svetlečo prihodnost. Povedati želim, da je šlo za jasen in nameren način za to, da bi še enkrat destabilizirali to regijo. Velika večina ljudi na Severnem Irskem se ne želi vrniti, ne sedaj, ne kadarkoli v prihodnosti k temu, smo bili, čemu smo bili priča v preteklosti. Veliko smo že trpeli. To prav gotovo vzbuja mnogo slabih spominov. Zanima me, ali bi lahko skupaj se poklonili družini in vsem tistim, ki so bili vključeni v ta tragičen dogodek. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Povedati želim, da sem v zvezi s tem vprašanjem včeraj zjutraj podal izjavo. Obsodil sem to dejanje. Šlo je za zelo mladega človeka. Izrazil sem tudi upanje, da bo Severna Irska še naprej živela v miru. Kakor je to veljalo v zadnjem obdobju. Moje izjavo lahko najdete na spletni strani Evropskega parlamenta. Gospod Brun. Vem, že to point of order. Gre za postopkovno vprašanje. Hvala, gospod predsednik. Tudi v mojem volilnem okrožju je prišlo do umora. bi, ta mladenič, ki ga omenja gospod Nikolson, je bil mlad policist. Gre za velik udarec za njega in za njegovo družino, to pa bo vplivalo tudi na mirovni proces v mojem volilnem okrožju. Ljudje, ki so zakrivili ta zločin, želijo zaustaviti mirovni proces, mi pa tega ne bomo dovolili. Želim se zahvaliti Evropskemu parlamentu in predsedniku Evropskega parlamenta za to, da je podal sožalje podali smo tudi sožalje družini mladeniča. Tudi sama želim izraziti svoje sožalje in obsojam ta napad. Hvala. Gallagher. Gospod Gallagher. Hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste podali izjavo in obsodili to dejanje. Tudi sam želim podpreti izjavi gospoda Nikolsona in gospe Debrun danes tistih, ki so odgovorni za ta zločin, morajo priti pred sodišče. Imate tudi našo podporo. Mirovni proces, ki ga podpira Evropska unija, je uspešen. Vsi modri ljudje, razumni ljudje obsojajo to dejanje. Mlad Policist naj počiva v miru. Tudi njegova mati je jasno povedala, da si želi, da bi mirovni proces potekal naprej. Hvala. Hvala lepa. Gospod Ernst Strasser je odstopil z mesta evropskega poslanca in sicer z 24. marcem